Tako, začenjamo oziroma nadaljujemo s sestankom. Prva točka za danes popovdne je skupna razprava skupna razprava o razrešnicah. točke 23 do 28 na dnevnem redu. In sam sem poročevalec, zato nekaj kratkih točk po francosko glede pripomp o teh razrešnicah. Podati moramo torej mnenje o razrešnicah glede klima, glede envi in glede sante, glede petih agencij, EEA, EMA, EK in EC, DC pa tudi EFSA. Tukaj gre za leto 2018, to je vedno dve leti kasneje razrešnice in sedaj bom navedel nekaj pomembnih točk. Najprej naj izpostavim, da je računsko sodišče validiralo račune za 2018 za vse agencije Evropske unije, torej tudi za te tu. Šlo je za zanesljive račune, to so povedali in to je pomembno, to moramo upoštevati. Agencije, ki so pod našo pristojnostjo, se morajo vedno bolj združevati, sodelovati. To zahtevamo, to pomeni, da je delo vedno bolj dosledno, učinkovito in privačuje tudi nekaj sredstev. Vedno moramo to sporočati, kako je to obrodilo sadove, naprimer. EMA, EFSA in ECDC delajo na rezistentnosti na antibiotike, druge agencije pa glede poskusov na živalih. Mislim, da je pomembno izpostaviti tudi dejstvo, da je vedno več prošen, zahtev, proračuna pa ni dovolj in da bi morda in da so morda morali potem odpovedati določene dejavnosti, ker ni bilo dovolj sredstva. In to je protislovno tem mandatom, ki jim ga dajemo, in z našimi zahtevami. Torej, potrebno je izpostaviti zahtevo, da je potrebno imeti ustrezna sredstva. In to smo skušali storiti, in smo tudi dobili bitko v proračunu za 2020. Kar se tiče agencij, torej predlagam, da podamo razrešnico za vse agencije za 2018. Kar se tiče komisije. pa bi bolj specifično spregovoril o GD podnebje in izpostavil točko, ki nas še prav posebno vznemirja in rad bi slišal tudi komisijo, kar se tiče pridržkov glede znatnih tvegen, glede sistema ETS. Od 2010 imamo rezerva na tem področju in tukaj smo skušali razrešiti nekatere informacijske težave. In v določenem trenutku, čez nekaj dni, bomo dobili predlog o zelenem dogovoru in to bo gotovo potem obralo tako ali drugačno pot glede reforme obličnega trga in to bo potem še bolj pomembno za podnebno politiko v Evropski uniji. Ne moremo tvegati, da bi torej imeli tako pomemben trg, ki bo v negotovosti, kar se tiče IKT. To je popolnoma nespremljivo in zato je ključnega pomena, da GD Klima poda predloge, ki bodo ustrezni. Še en element nezadovoljstva govori o tako imenovanem climate mainstreamingu, podnebna racionalizacija. Tudi tukaj seveda ne moremo spremeniti preteklosti, lahko pa prihodnost. poročanje o tem biti, mora biti natančno, tako da bomo točno vedeli, kaj se spremeni in kaj ne. Danes ni tako, glede tega bomo sodelovali s komisijo in odborom za proračun, tudi tukaj smo podali obveze glede proračuna in tudi naslednjem večletnem finančnem okviru. In kar se tiče tega zelenega proračunskega izvajanja, bi to naj postal del celotne evropske politike. Nimamo pa torej še globalnih številk. Ne bomo pa mogli potem gledati podrobnih številk, kar se tiče preglednosti, kar se tiče nekaterih pozitivnih in tudi negativnih plati. Komisija nam torej da dokument, ki nam dovoli tudi vsem drugim odborom, da je komisija dokumente, ko lahko potem ocenimo izpolnovanje zavez iz Pariza. To, kar je res za podnebje, je res tudi za bioraznolikost, o tem bomo govorili kasneje z Evropsko investicijsko banko. Glasovanje, ki smo ga imeli dopoledne, je bilo tudi na to temo. To so torej dve točki, ki se mi zdita pomembni. Kaj ti? ne moremo delovati z ugličnim trgom, ki ne bo zaščiten in tudi ne zelenim proračunom, zelenim proračunskim elementi, ki ne bodo dovolj jasno določeni. Zato mislim, da moramo imeti izmenjavo na to temo in ustrajam pri teh dveh točkah, ki se mi zdita še prav posebno strateški. Različni poročevalci senci bodo dobili besedo. Najprej pa gospod Polčak, ki je les. Hvala. hvala lepa, gospod predsednik, za to, da ste mi dali besedo. Lahko se pridružim vašemu mnenju. Podpiram razrešnico za komisijo za področje, kjer smo mi pristojni. Kar se tiče petih agencij, pa moramo vendarle reči, da da smo lahko zadovoljni, kako je komisija uporabila sredstva. Kljub temu pa bi lahko stvari še izboljšali. Naj pa se tudi lotim nekaterih možnosti za izboljšanje. Kar se tiče GD za okolje, pri programu Live je prišlo do zamude s plačili. dvakrat višji znesek kot leta 2017. V povezavi s tem programom Life bi morali vedeti, da je položaj nekoliko napet. To tudi zaradi organizacije dela v GDA. Tukaj bi lahko stvari izboljšali pri vodanju tega GDA potem GD za podnebje, tudi tukaj podpiram polni meri to, kar ste dejali. GD Sante. Tukaj pa bi morali pohvaliti dejstvo, da je stopnja napak pri tem GD-ju pod pragom. Torej je stopnja napak neznatna. Lahko torej rečemo, da smo ugotovili dobro črpanje sredstva več kot 98 odstotno. Po drugi strani pa je tudi res, da pri plačilih nekoliko zamujajo in to bi lahko izboljšali. Potem pa še glede agencij. Tudi to spada k tej razpravi o razrešnici kar se tiče najprej Evropske agencije za okolje. Ta agencija igra vse evropsko vlogo. Pristojna je tudi za sodelovanje z državami izven EU. Pravni svet te agencije je ugotovil, da agencija nima na voljo zadostnih sredstev. To ste izpostavili tudi vi, predsednik. S tem se odzivna sposobnost agencije spodkopava. Agencija se sploh ne more ustrezno odzivati in prilagajati na dogodke. Zato sem za to, da bi sredstva za to agencijo povišali. V bistvu bi morali to storiti za vse agencije, kajti prav vse agencije imajo vedno več nalog, vedno več dela, sredstva, ki jih imajo na voljo, pa stagnirajo. Potem Evropska agencija za zdravila, ki se je preselila v Amsterdam. ravno v letu 2018, naj izpostavim, da je ta selitev gotovo vplivala na delo agencije. Pa vseeno je agencija to dobro preživela, čeprav določena delovna mesta niso bila zasedena zaradi selitve. In nekatera delovna mesta potem niso bila ponovno zasedena, ker so nekateri zapustili agencijo, se niso želeli preseliti v Amsterdam. Seveda, to agencijo moramo podpreti. Je pa tudi res, da mora agencija storiti več za neodvisnost, preglednost in mora več staviti na znanstvena dognanja. To velja spet, to velja spet za vse agencije. Podal bom tudi nekaj predlogov sprememb kar se tiče osnutka razrešnice. Nasplošno pa se z vami popolnoma strinjam, komisiji in petim agencijam moramo podati razrešnico. Hvala. Eh. Hvala lepa. SND, gospa Benova. Hvala lepa, gospod predsednik. Nadaljevala bom po slovaško. Socialisti in demokrati menimo, da je učinkovitost in uspešnost teh petih agencij zelo zadovoljiva. Proračuni so dobro pripravljeni in glede na vedno več delovne obremenitve je treba povedati, da agencije vsako leto pridobivajo nove naloge, v proračunu pa se to ne zrcali, tako da bomo predlagali, da bi jih finančno okrepili. Kar se tiče spremembe pravil pri agencijah, bi se morali vse otočati na dodano vrednost. Prav tako moramo paziti na to, da te agencije ne podpirajo samo EU, ampak tudi institucije EU za spremanje pravih odločitev. Vse agencije delajo v smeri uresničevanja ciljev EU. Zato morajo tudi komunicirati na stezen način v svojem delu. In leta 2018, moram reči, so predvsem socialni mediji namenili več pozornosti tem agencijam. To je glede na razmere, glede na dogodke zelo dobro. Pozdravljamo tudi, da pri agencijah večjih težav ni. V prihodnje se bomo zauzemali za več preglednosti pri agencijah osebno in tudi moja skupina podpiramo to, da so vse agencije bile sposobne izvajati svoje delo, zaposliti svoje sodelavce in da so delovale tudi uravnoteženo po spolih. Običajno oziroma včasih je celo več žensk kot moških. Morda bi morali moške sedaj podpreti. Kakorkoli že, SND bo podala še nekaj predlogov. Naj pa povem, da je zadnjič bil upoštevan moj predlog, da bi finančna sredstva za Evropsko agencijo za okolje povišali. Tako lahko potem tudi ustvarjamo več delovnih mest in mislim, da moramo prihodnje delovati podobno tudi pri drugih agencijah. Iz teh mnen pa je jasno tudi na podlagi tega, kar ste dejali, gospod predsednik, da lahko torej komisiji in agencijam podelimo razrešnico za leto 2018. Torej, podelimo razrešnico vsem petim agencijam in komisiji. Hvala lepa. New, no speaker, for the greens, Zeleni, prosim. Um, Gospa Pavlos, hvala lepa za osnutek mnen. Veliko stvari je bilo že izrečenih, razrešnica seveda mora biti podeljena. Komisija in agencija upravljajo dobre delo in davkoplačevalski denar je v dobrih rokah. Podali bomo nekaj predlogov sprememb in naj izpostavim nekaj posameznih točk. Kar se tiče komisije, cilj 20 odstotkov za podnebne ukrepe. To ni bilo doseženo in sedaj bi rada videla strategijo, ki bo zagotovila, da se bo ta cilj v prihodnje dosegel, ker želimo ta cilj še povišati, zato da se zadosti izjivom, ki so pred nami. Rada bi videla strategijo komisije, kako bodo ta cilj izpolnevali vnaprej. Sedaj pa še agencije, na kratko. Gospod Hansen iz EK je bil tukaj včeraj in podal nam je dober pregled na log Evropske agencije za kemikalije. Vedno več nadzora imajo in EK prevzema veliko odgovornost za varstvo delavcev in potrošnikov. Mislim, da so v težavnih razmerah. Seveda financirajo se iz pristojbin, ampak nikoli točno ne vedo, koliko pristopin bodo dobili na koncu leta. Zato je težko potem ustrezno načrtovati politiko kadrovanja. Mislim, da bi morali morda se odločiti o tem, ali bi imeli definiran proračun za eko in bi potem te pristobine šle v splošni proračun in e tako bi bilo lažje. Laj, prav tako bi tisti, ki ne spolnjujejo pogojev, prosilci, ki ne spolnjujejo pogojev, morali plačevati više pristojbine, ker ti otežijo delo. Če bi vsi dosej bili v redu, potem vrzeli ne bi bilo. Kar se tiče EFSE, ko se pogovarjam z voljivci, veliko ljudi zelo skrbi varno živil. Tako da mislim, da Evropska agencija za varnost hrane ima gromozansko odgovornost, da zagotovi, da je naša hrana varna. Zato bi morali pripraviti neodvisno oceno. In v mnenju je zapisano dvoletno obdobje ohladitve, da se to uporablja, ampak se ga pa tega ne spoštuje, ker imamo finančni prak 25 odstotkov. Če dobite financiranje pod 25 odstotkov strani industrije, vašega prihodka, potem ste še vedno neodvisni strokovnjaki. In mislim, da to ne bi smelo biti tako, naprimer, v delovni skupini Gen Drive je polovica vseh strokovnjakov, ki oblikuje delo komisije, prihajalo iz podjetij, ki imajo finančne stike s tem področjem in to ni zadostna neodvisnost. da bi zagotovili neodvisnost za naše potrošnike, pa seveda tudi za okolje. Potem pa ima sožalje, selitev, breme Brexita, prav tako so imeli težke naloge s tem bojem proti podjetjem, ki so finančno močne. Že več kot leto nismo imeli vajalnih podatkov v kliničnih testiranjih, kajti farmacevtska podjetja pravijo, to je zasebno, ni potrebno biti pregleden. EMA mora torej vedno iti na sodišče s tem. Potrebujejo več podpore komisije. Kar se tiče ECDC, Evropskega centra za preprečevanje in obladovanje bolezni, pa me nekoliko skrbi na skriže interesov. Za 96 odstotkov člana upravnega odbora te izjave niso bile podane. Ne vem, zakaj tako to moramo preveriti in okrepiti. Potem pa še EEA, Evropska agencija za okolje, bi naj podpirala trajnostni razvoj s tem, da se doseže znaten napredek na področju evropskega okolja. Zelo veliko različnih podatkov in informacij imajo in med božičnimi počitnicami, moram izkoristiti njihovo spletno stran, ugotoviti v treh, štirih dnevih, kaj vse počnejo. Kot je bilo že omenjeno, njihova naloga pri zbiranju, vrednotenju podatkov, ugotavljanju, kakšno je stanje okolja, vse to bo naraščalo, kaj ti zelenim dogovorom bo to igralo pomembnejšo vlogo kot v zadnjem mandatu. Tako da potrebujejo ustrezna sredstva, ne samo 2020, temveč tudi naslednjem večletnem finančnem okviru. Direktor mi je dejal, da smo že povedali, da bo moral rezati pri sredstvih za osebje. Ne vem, kako naj opravijo ustrezno delo, če bodo imeli več nalog, pa manj osebja. Upam, da bodo vsi člani tega odbora se borili za trajnostni proračun za to agencijo veselim se sodelovanja z vami, glede predlogov sprememb in glede končnega mnenja. Zaenkrat pa hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Tako da dobi besedo komisija. Začenja GD za podnebje, potem okolje in potem sante. Hvala lepa. Predsednik glede podnebne ukrepi. Komisija. Najprej podpiramo vaš predlog, da podelite razrešnico komisiji, GDM in agencijam. Sedaj pa točke, ki ste jih izpostavili, kar se tiče ETS-a. Sveda vsi vemo, da je to temelj ogličnega trga v Evropi in v obsegu in pomenu samo narašča, zelo veliko obratov je že zajetih, do 80 milijard evrov vrednosti je v tem in oblična cena narašča, z nekaj evrov sedaj na 25 evrov in vidimo, da to raste tudi, kar se tiče vrednosti. V bistvu to deluje kot neka banka, kot borza lahko seveda na dolgo povem, kako upravljamo s tem sistemom, kako ga skušamo izboljševati vsako leto, vsakodnevno celo. Imamo seveda interne službe, ki delajo na tem. Akcijski načrt je bil v polni meri izveden. Zadnji ukrep pa je bil, da moramo pripraviti novo ceno tvegan. In to smo potem pripravili konec 2018 in na začetku letošnjega leta. Po najnovejših standardih zaključek je bil, da žal sistem še ne izpolnjuje varnostnih kriterijev, kot bi jih moral. Strojna oprema. Imamo sedaj varne strežnike v Luksemburgu. Te težave smo razrešili. Potem pa imamo še človeški faktor in vprašanje programske opreme. Počnemo vse, kar je v naši moči s tem sistemom skupaj z GD Digit in ostalimi službami komisije, kajti v bistvu gre za sistem ali urodje, če želite, ki je pomemben za celotno komisijo. V bistvu to generira denar, nadomestila za proračun kot sklad za inovacije, modernizacijo in tako dalje. To so sredstva, ki jih bomo nujno potrebovali in jih moramo potem naložiti v podnebne ukrepe. Pa tudi seveda inovacije, če želimo, da bo EU do 2050 oglično neutralna. Zavedamo se, da tega ne moremo početi v nedogled, tako da razmišljamo tudi o drugih možnostih upravljanja. Ampak o tem v tem trenutku ne morem povedati prav veliko. Zavedamo pa se, da resnosti tega zadržka bomo videli, kaj bomo storili s tem v akcijskem načrtu 2019. Mislim, da tega ne bomo razrešili, ne kaže, da bomo. Pa smo pa obveščali o nadaljem razvoju, vemo, da je vprašanje resno. Potem pa racionalizacija podnebnih ukrepov. Ne, najprej pozdravim. Predlog spremembe, ki je dodal 10 milijonov evrov programu Life. To pozdravljamo za 2020, kajti to bo zelo koristno za nas. Mislim, da bomo to zelo previdno uporabili za različna podnebna vprašanja in pripravili vse za zeleni dogovor, ki je sedaj prednostna naloga komisije. Racionalizacija kot taka, ne bom ponavljal številk, res je, trenutnem večletnem finančnem okviru je poprečna številka 19,7 odstotka. Ni cele 3 odstotke, smo zgrešili 20 odstotni cilj. Dejal bi, da je to bilo pionirsko delo. Dobro, nismo 100 odstotno uspešni. Vem, da moramo biti bolj ambiciozni, to bomo storili v naslednjem večletnem finančnem okviru do 25 odstotkov ali celo več, ampak seveda moramo uveljaviti bolj strok nadzor glede poročanja. Osebno me nekoliko preseneča, da ni dostopa do natančne tabele, ko bi potem videli po vrsticah, po programih, podnebne razsežnosti našega dela. Ampak glede za proračun lahko to ponudi gotovo. Ta novi koncept zelenega upravljanja s proračunom je za nas zelo pomemben. Ker ti to bo šlo za več kot samo okolje. Zeleno bo pomenilo tudi okolje, kot sem dejal, zdravje, kmetijstvo, promet, vse. Veselimo se torej razvoja tega koncepta v sodelovanju z vami. Mislimo, mislim, da je to vse, kar sem želel povedati. Hvala. Hvala lepa, GD za okolje. Hvala lepa, predsednik nadaljevala bom, ne da bi se dotikala toč, ki jih je kolega že omenil. Kar se tiče programa Life, veste, da je to program, ki si ga delimo, gre za podnebje in gre za okolje, gre za trajnostne programe na terenu. Zabeležila sem si vašo pripombo glede izvedbe nekaterih poznih plačil, ampak to res ne pomeni, da program ne deluje. Pomeni, da obstajajo nekatere težave za nekatere prejemnike, ki so sredstva dobili nekoliko kasneje. Če podrobno analizirate, pa boste lahko videli, da da je šlo za zamude dveh, treh, štirih dni, večina. Moramo pa potem pomisliti tudi o stopnjah, na katerih smo pri tem programu Life, še pod prejšnjo uredbo Life. Zaključujemo zapuščino te projekte, istočasno pa je GD za okolje 2018 doživel vrhunec eksternalizacije osebja ASMI, agenciji, ki upravlja s programom LIFE. Torej, praktično je to bila težava, lahko pa vam samo zagotovim, ker že imamo statične podatke za letošnje leto, da so se razmere dramatično izboljšale in da imamo manj kot 3 odstotke zamajenih plačil. Ne toliko, kot smo jih imeli 2018. Torej, praktično gledano, gremo s polno paro, skušamo zapirati stare programe, zaključovati stare programe in ukrepe na terenu, istočasno pa preke ASME spodbujamo več projektov širšega razpona, tudi s celovitimi projekti, ki potem vključujejo več držav. Prav tako tudi pozdravljam vaše pripombe o tem, Evropski agenciji za okolje. Vemo, da je to agencija, ki nudi veliko in je ključni steber pri okoljskem podnebnem poročanju in pomaga vsaj komisiji, mislim pa tudi, da EU pri sprejemanju pravih odločitev pri širokem naboru okoljskih podnebnih politik. Zelo pozdravljamo prizadevanja odbora, da bi agenciji namenili dodatna sredstva za proračun za naslednje leto. Lahko vam zagotovim, da se bodo ta sredstva uporabila v polni meri za zeleni dogovor. To je nekaj, za kar se zazemajo vsi naši GD-ji, podnebje, okolje, pa tudi ostali. Prav tako razumemo težave glede eke, kar se tiče netrajnostnega razvoja, ker temelji na pristojbinah, netrajnostnih elementih financiranja, pri, ob vsaki priložnosti, še prav posebno, ko, dobimo, ko dobijo agencije nove naloge, skušamo prepričati druge službe, prav tako sistem, da smo proračunsko omejeni, da ne moramo povečevati število osebja, tudi ne virov, skušamo pa namenjati dodatna sredstva agenciji, zato da, podpremo, da jih podpremo pri njihovem delu. Hvala lepa. Thank you, Hvala, še Digi Santi. Hvala, sam prihajam iz eh, Generalnega direktorata za zdravje. Zahvaljujem se vam za vaša mnenja, za vaše razrešnice, ki ste jih podelili komisiji in pa različnim decentraliziranim agencijam. Kar se tiče zdravstvenih programov in pa programov varne hrane, lahko rečemo, da smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, da bi izvajali eh, proračun za te programe čim bolj uspešno. In uh, kar se tiče zamud pri plačilih glede varno skrbe s hrano, um, nekaj komentarjev je bilo v zvezi s tem. Morali smo eh, ukrepati leta 2019, zato da smo popravili stvari iz preteklosti in da bomo lahko pokazali dobre rezultate za letošnje leto. Kar se tiče agencij, ki spadajo v naše področje dela, um, to je Agencija za zdravila, potem EFSA. ECDC. No, glede teh agencij lahko rečemo, da z njimi zelo dobro sodelujemo. Mm, skušamo torej eh, čim bolj izkoristiti potencial in tudi računsko sodišče je dalo eh, jamstvo glede izvajanja proračuna teh agencij. In mi s temi agencijami ja, še naprej sodelujemo. Upam, da bomo z dodeljenimi sredstvi lahko tudi dosegli čim boljše rezultate. Hvala. Hvala. Naslednji koraki so predlogi sprememb, lahko jih vlagate do 10. decembra eh, ob 11. v odboru Envi bomo glasovali 20. ali 21. januarja, eh, v kontu pa 19. ali 20. januarja februarja in potem na plenarnem zasedanju marca. Najlepša hvala vsem predstavnikom komisije in pa tudi vam, kolegi. Um, uh, Začeli bomo z naslednjo točko potem pa me bo nadomestil Seb Dens, ker moram samo oditi, upravičujem se za to. E, no, najprej bomo govorili o Evropskem letu bolj zelenih mest e, leta 2021. Kristel Šadelmoze dobi besedo. Hvala. Kolegice ni tukaj, ampak bomo vseeno razpravljali. V prejšnjem mandatu smo v tem odboru skušali podpreti pobudo nevladne organizacije, Eh, s katero bi zagotovili eh, Evropsko leto bolj zelenih mest. To želimo zdaj spet sprožiti v okviru odbora ENVI. Torej, eh, želimo doseči, da bi komisija podprla to pobudo. Zakaj mislimo, da je pomembno imeti Evropsko leto bolj zelenih mest? To je povezano tudi z našimi okoljskimi pobudami in tudi z novim programom komisije mesta imajo pri zeleni tranziciji zelo pomembno vlogo. Osredotočiti se moramo na vsa ta mesta in na vse zelene pobude, ki obstajajo. Mislimo, da bi lahko zeleni prehod še okrepili, ker imajo mesta pri tem tudi zelo pomembno vlogo in veliko razlogov obstaja, eh, zakaj se želimo osredotočiti na mesta in na njihov prispevek zeleni agendi. Uh, Zato tudi predlagamo, da bi morali imeti Evropsko leto bolj zelenih mest. V resoluciji predlagamo, da bi to bilo leto 2021. Um, ehm, podali pa bomo tudi predlog spremembe, uh, v katerem bomo predlagali, da se to lahko tudi prestavi na leto 2022. Na ta način bi lahko tudi bolje načrtovali um, to leto in da bi se res eh, bolje osredotočili na zelena mesta. Treba je govoriti o tem, kako zagotoviti um, več zelenih površin, osredotočiti se je treba na raziskave, na inovacije. Eh, državljane in meščane želimo spodbujati, da bi več naredili za to, da njihov okoliš postane bolj zelen. Želimo pa se osredotočiti tudi na zeleno kulturo in na krepitev zelenih površin. No, v tej resoluciji je veliko pozitivnega in v, v imenu sopodpisnikov resolucije spodbujam odbor in vi, da se zauzame za e, Evropsko leto bolj zelenih mest leta 2022. Na ta način bomo olajšali zeleno tranzicijo in pa prispevek mest e, k temu zelenemu e, prehodu. Gospa Trier-Lenoir dobi besedo, izvolite. Nisem gospa Trier-Valor, ampak gospa Trier-Lenoir. Ampak pogosto mm, se zgodi ta zmešnjava, tako da sem se že navadila. Je voudrais simplement insister sur le fait que... Uh... No, rada bi povdarila to, da velika mesta in eh, metropole predstavljajo tudi regionalna središča, ehm, tudi center evropskih in nacionalnih politik. Vprašanje zdravja je včasih povezano z onesnaženjem zraka ali pa z urbanim načinom življenja. Ehm, in te teme so res eh, zelo aktualne. Tako da se mi zdi pomembno to, da se politika zelenega dogovora čim bolj širi tudi s pomočjo posredovanja velikih mest in pa metropol. Hvala. Hvala, upravičujem se za napačno izgovorjavo vašega imena. Zdaj pa gospa Paulus. Hvala, da ste mi dali besedo. Govorila pa bi zdaj nemško, če lahko. Ana, ein bisschen naj povem, o čem sem mislila, ko sem se ukvarjala s tem konceptom. Prihajam iz mesta, ki je 70-odstotno bilo uničeno v drugi svetovni vojni. In v 50-ih letih je bilo potem spet obnovljeno. In sicer za avtomobilsko industrijo. Torej, to je postalo sivo mesto in potem sem bila rada v tujini, ko sem potem videla zelena mesta, za razliko od svojega sivega. Veliko sem se ukvarjala v prejšnjih letih z bioraznovrstnostjo, žirke izumirajo. V Nemčiji imamo čudovito zamisel sodelovanja mestnih občin za več bioraznolikosti. Takrat sem ugotovila, da je površina zasebnih vrtov večja kot vse druge površine površine, zelene površine v Nemčiji. In če bi sedaj sešteli vse skupaj, potem lahko ugotovimo, zakaj strategija bioraznolikosti mora se začeti v mestih. Mesta so tisti del, ki je še najmanj obremenjen s pesticidi. In tudi na podlagi majhnosti posameznih območij, to lahko potem vodi do mreženja biotopov. Naprimer, veliko mestih v Paško porenje. Imamo površine, ki jih tako, tako imamo, manjše travnike in tako dalje, ki jih lahko nadgradimo v okolje za bioraznolikost. In to potem počnejo tudi mesta, ker je to včasih še ceneje, kot pa da jih vsaka dva tedna vsi oni, torej boljše, da to počne mreža. Prav tako pa gre za odpornost mest oziroma lokalnih ravni v teh časih podnebne krize, zaradi vedno večjih eh, vremenskih ekstremov, moramo prilagoditi naša mesta in zato je tak evropski projekt dobra priložnost. Hvala lepa. Euh, Gospa Milan, hvala za besedo in čisto na kratko. Ozelenitev mest je samo pravo povračilo. Eh, eh, prebivalstvo raste v mestih, vse več je tudi gradne, eh, imamo veliko industrije in zato so take kampanje pomembne. Mm, eh, prihaja tudi do globalizacije. Imamo schemo velikih regij in pa metropol in to vse skupaj je pripeljalo do tega, da se da ljudje zapuščajo podeželje. Eh, in zaradi tega prihaja do velike rasti mest, kar pa prinaša svoje težave. Mm, infrastruktura ni vedno primerna. Ehm, Potem odvajanje vode, upravljanje um, prometa, ceste in druga infrastruktura ni prilagojena tako hitri rasti mest in mislim, da je to nekaj, kar res lahko naredimo, minimalna zahteva, uh, torej da ljudem uh, omogočimo kakovostno življenje tudi v mestu. Eh, pogosto je življenje v mestih namreč neravno človeško in to bi morali spremeniti. Hvala. Hvala, gospod Hojsik. Hvala. Sam ne prihajam iz mesta, ki je bilo uničeno v drugi svetovni vojni. Eh, naša mesta v srednji in vzhodnji Evropi eh, je uničil režim, 40-letni komunistični režim. Ampak eh, je pa to priložnost, da pokažemo spremembe, ki smo jih že dosegli. Um, spremembe so bile nujno potrebne za mm, ukrepanje na podnebnem področju, na področju biotske raznovrstnosti. Lahko pa mi tudi pokažemo, kako mesta eh, vodijo boj proti podnebnim spremembam tukaj v parlamentu bi lahko pomagali mestom to pokazati. Pogosto so ravno mestne občine tiste, ki eh, spodbujajo spremembe in ki se tudi najbolj spreminjajo. Eh, del tega zadeva transportne sisteme, infrastrukturo, eh, izboljšuje se javni promet, naprimer, potem uvajajo se spremembe v stavbah, v rabi zemlišč in vse to zdaj postaja bolj ljudem prijazno upam, da to leto ne bo samo začetek um, eh, številnih eh, novih pozitivnih sprememb, ampak da bomo videli leta 2022 že tudi rezultate sprememb, ki se že izvajajo. Hvala. Gospodi Vazi, izvolite. Hvala. Meni je ta pobuda zelo všeč. Eh, letos poleti je bilo eh, veliko primerov hude vročine in pogosto najbolj trpijo ljudje v mestih. Eh, zato je zelo pomembno, da je v mestih dovolj zelenja. Mesta je treba ozeleniti in s tem bomo povečali tudi biotsko raznovrstnost. Treba je posaditi več dreves, to je tudi način, da se zmanjša temperatura. Poleg tega pa bomo s tem tudi zmanjšali onesnaževanje. V V mestih je namreč zelo eh, velik problem onosnaževanje z drobnimi delci. Leta 2019 eh, je prišlo do pomembne sodbe, s katero eh, so prepovedani pesticidi v mestih. In s tem smo naredili veliko tudi za čebele v mestih. Potem ukvarjamo se tudi s kmetijstvom. Želeli smo. Eh, da se prepovejo pesticidi v bližini eh, stanovanj in eh, poseljenih območij. S tem pa je povezana tudi mreža 5G. V Angliji ministrstvo za infrastrukturo pravi, da če želimo vzpostaviti 5G, potem je treba spremeniti več stvari. In, in eh, po mojem mnenju je to eh, paradoksalno. 5G ima posledice tudi na okolje. Po, drugi, po eni strani želimo to uvajati povsod, po drugi strani pa eh, želimo tudi ozeleniti mesta. Ampak to dvoje eh, ni Eh, vedno skladno. Hvala. Merci bien. Et maintenant, Madame Villanueva Ruiz. Eh, Villanueva Ruiz. Hvala. Včeraj smo začeli s kopom 25, ki poteka eh, v Španiji potem, ko je gospod eh, predsednik Čila Pinjera um, odpovedal to srečanje pri njih zaradi nemirov. Eh, zdi se mi, da na zadnjih eh, vrhih nismo dosegli dovolj ambicioznih dogovorov in zato je zelo pomembno, da Eh, dosežemo zdaj eh, čim več. Zmanjšati je treba emisije CO2. Eh, Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da je leta 2016 ena osmina ljudi na svetu umrla zaradi onesnaženosti zraka. V Evropi moramo povečati tudi kratkoročne cilje na področju podnebja ampak samo 100 podjetij na svetu je odgovornih za 70 odstotkov emisij. V moji državi 10 eh, eh, podjetij eh, povzroča veliko večino emisij v Španiji. Torej. Izboljšati je treba kakovost zraka, zato je pomembno tudi drugače urediti cestni promet in pa ljudi narediti bolj odgovorne. Mm. ljudje odhajajo v mesta z avtomobili, bolje bi bilo, če bi uporabljali javni promet, ampak um, kljub temu, da se to vprašanje rešuje tudi z deljenjem vozil in tako naprej, pa morajo ljudje odhajati na delo dlje, zato ker je uh, v mestu težko najemati stanovanje zaradi visokih cen mladi na ulicah nas opozarjajo na to, ne gre samo za boj proti podnebnim spremembam, ampak moramo dejansko spremeniti sistem. Okrepiti in povečati je treba zelene površine v mestih. Eh, ta boj eh, za podnebje pa ni samo eh, okoljski boj, ampak tudi političen boj. Muchas gracias. Um, I believe there are no further hvala. Mislim, da drugih govorcev ni. Um, zato bi besedo dal komisiji, gospe Klaudiji Fusko. Uh, ste tam odlično. Nam lahko še vi predstavite svoj odziv na to pobudo. Da. Hvala za to, da ste mi dali besedo. Hvala tudi za ta predlog. Mi ta predlog pozdravljamo. In v trenutnem eh, političnem kontekstu morajo mesta odigrati svojo vlogo pri boju proti podnebnim spremembam in tudi širšim spremembam. Eh, gospa Šaldemoza je to dobro poudarila. Mesta so tudi kraji, kjer se dogajajo nujne eh, zadeve, nujne situacije. Tudi to je omenil nek poslanec. In številni župani pravijo, da se že ukvarjajo s temi nujnimi zadevami. Mm, ta resolucija torej gradi na nečem, kar se že dogaja. Mislim, da so številni župani eh, zelo pogumni, tudi komisija je ukrepala in eh, to je dobro. Mi imamo evropsko agendo, eh, gradimo tudi na projektu nagrada za zeleno mesto. Pa ne gre tukaj samo za nagrado, ampak gre za prizadevanje mest eh, za čim večjo trajnost. Upam, da se bo to še nadaljevalo v okviru zelenega dogovora in da bodo mesta še naprej, odigrala, še naprej igrala svojo vlogo pri eh, doseganju ciljev. Ozelenitev mest je povezana tudi z večjo biotsko raznovrstnostjo. To je res. In uh, Komisar Sinkjevič um, eh, bo podal tudi strategijo za biotsko raznovrstnost. Eh, v prvih stotih dneh mandata naj bi že to pripravili, tako da kolegi zdaj že trdo delajo na tem. Eh, mesta so odgovorna za povečanje in pa tudi zaščito biotske raznovrstnosti. In to je tudi v središču um, osredotočenosti in dela um, nove komisije mi eh, delamo tudi na področju mobilnosti in na področju zmanjševanja emisij. Ehm, Kako zraka je zelo pomembna. Ehm, s tem pa niso povezane samo emisije CO2, ampak tudi hrup. Ehm, in števila poročila kažejo, da ima hrup tudi učinke na zdravje naših ljudi. Naj povem, da osebno zelo pozdravljam to pobudo, da bi imeli posebno leto posvečeno zelenim mestom. O tem se bo odločal kolegi komisije. To leto je treba dobro pripraviti, tako da bo s tem povezanega veliko dela. Moram pa še nekaj povdariti. Na začetku je nekdo rekel, da je to pobuda, ki prihaja strani nevladnih organizacij ampak eh, moram povedati, da se mi povezujemo z vsemi akteri, ne samo z nevladnimi organizacijami in državljani, ampak tudi z industrijo. Če eh, si res želimo prizadevati za spremembe, potem moramo delovati z roko v roki. In, in eh, imamo tudi zavezo županov, z njimi smo povezani, potem imamo mrežo zelenih mest, evropskih zelenih mest. Uh, Eh, v katero je vključenih že 40 mest. Tako da res skušamo delati na različnih področjih, se čim bolj povezovati in eh, mislim, da je to tudi dobra pobuda, ki gre v tej smeri. Potrebujemo pa nekaj časa, da bo komisija lahko vse skupaj pripravila. Eh, pripravljeni smo tudi odgovarjati na kakršnakoli dodatna vprašanja. Hvala. Hvala. Naj vas spomnim še na roke. 10. decembra ob 11. poteče rok za vlaganje eh, predlogov sprememb. V odboru bomo glasovali 20. in 21. januarja, na plenarnem zasedanju pa bomo potem glasovali februarja. Hvala za to. Gremo naprej. Točka 30. In sicer gre za spremembo sklepa Evropskega parlamenta in sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Yeah, that's what I thought. Yes. So um, to introduce this and no, okay, is uh, to introduce. To temo bo predstavila komisija. Predstavila bo tudi svoje stališče. Johannes Lohner je tukaj, eh, strani komisije. Hvala, da ste prišli. Eh, potem pa bomo slišali še mnenje naših kolegov in kolegic. Eh, Johannes, deset minut imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, da vam lahko predstavim danes ta predlog. Razlog za ta predlog je predvsem tehnične uh, uh, narave. Um, o tem samo zelo na hitro, da prihranimo nekaj časa. Zakaj je prišlo do tega predloga? Eden od razlogov je proračun v okviru večletnega finančnega okvira. Treba je uskladiti predlog, ki je postal zakon marca letos um, prek sektorske zakonodaje. V kontekstu MFF-ja boste videli na desni strani, da je to vključeno skupaj z varnostjo in obrambo. 27 eh, milijard eh, je temu namenjenih. Eh, Velika korist tega, da smo vključeni sem, je, da lahko se povezujemo z različnimi področji. Zdaj imamo akcije izven Evropske unije, zdaj pa oziroma drugi del pa zadeva delovanje znotraj Evropske unije in delovanje je um, razdeljeno, tako da je vse skupaj bolj kompleksno. Mm, civilna zaščita um, je v skoraj celoti odvisna od pobud držav članic pri izvajanju proračuna. En nefinančni predlog, ki smo ga podali, pa je, da se izbriše priloga ena trenutnega sklepa. Zakaj? z reformo sistema eh, naj bi prišlo do več eh, kritičnih eh, zadev v državah članicah in imamo tudi kapaciteto na ravni EU, RescueU. Torej, proračun se bo povečal in zato je za nas nemogoče ohraniti enake odstotke. Rad bi tudi dodal, da ti odstotki, eh, pri teh odstotkih gre predvsem za zaveze, ne za plačila, tako da pravzaprav nič ne izvemo iz tega o samem izvajanju. In eh, kar se tiče preventive, eh, lahko vidimo, da se preventiva dogaja, ni pa načrtovana. Časovnica je naslednja. Mi, želimo s trialogi začeti eh, čim prej leta 2020. Imamo tudi nekaj eh, posrednih eh, finančnih predlogov, ki so pove, povezani posredno z uh, končnim zneskom in zato je za nas pomembno, da um, s tem čim prej zaključimo. Um, še tri pomembne točke bi rad omenil. Potrebovali bomo močno podporo Evropskega parlamenta, zato da zagotovimo zadosten proračun, s katerim bomo lahko sofinancirali to, kar morajo um, financirati tudi um, države članice. Naprimer, letala za gašenje gozdnih požarov so zelo draga, potem medicinska evakuacija z letali. Eh, to je tudi zelo drago, naprimer za pacijente z ebolo. To zaenkrat sploh ne obstaja med eh, civilnimi organi v Evropi in je tudi precej drago. Tako da vas prosimo za podporo na tem področju. Druga točka. Eh, izvajanje proračuna je odgovornost komisije, ampak pravzaprav je to vse odvisno tudi od komisije, Eh, pripravljenosti držav članic, da pripravijo preventivne dejavnosti in pa dejavnosti pripravljenosti, ki jih potem mi financiramo. Zato potrebujemo fleksibilnost pri proračunskem načrtovanju. Samo, če bomo imeli to, bomo lahko tudi precej prepričani, da bodo um, ukrepi dejansko izvedeni eh, in da bo eh, tudi proračun stotsotno porabljen za te namene. To, da ukinemo prilogo ena ne pomeni, da bomo zmanjšali denar za preventivo. Eh, za preventivo, eh, kar se nam zdi eh, tudi najpomembnejše, se bodo sredstva v naslednjem večletnem finančnem okviru za 40 odstotkov povečala. Svet je o teh zadevah že podrobno razpravljal in zelo nakratko bom pokomentiral to, kaj so rekli možnost je, da se um, sprejmejo večletni ukviri in večletni programi. Mi smo svetu razložili, da ti programi v tem trenutku ne morejo zagotoviti to, da se denar uh, uh porabi, eh, vsako leto denar ostane. Njihov odgovor je, da ne morejo načrtovati več let vnaprej v okviru trenutnega sistema. Uh, Um, da so preobremenjeni in zato um, smo podprli njihovo prošno, eh, da um, pripravijo takšne načrte eh, vnaprej, ki jih bomo potem mi še pregledali in na ta način se bo tudi eh, preventivo lažje načrtovalo. Porožnost bi bila na ta način zagotovljena s tem, da se ustvarijo takšni večletni delovni programi. Eh, s tem bi tudi olajšali posredno upravljanje. Morali bi tudi povečati sredstva, do tega naj bi prišlo, potem kompleksno je tudi sofinanciranje in pa pridobivanje novih sredstev. Države članice so tiste, ki dobijo nova sredstva. One uh, upravljajo z uh, javnimi naročili in pa razpisi. Imamo pa tudi mrežo, ki zagotavlja znanstvene raziskave, usposabljanje in pa ki financira centre odličnosti. Eh, države članice eh, bi rade, da bi sekretarjat 12 članov bil eh, lociran nekje tukaj v Evropski uniji oziroma blizu Evropskih institucij, ampak to bi lahko dosegli samo z posrednim upravljanjem. Mi smo zadovoljni s stvarmi, tako kot so urejene zdaj. Zdaj pa še nekaj, kar se mi tudi zdi zanimivo, zanimiv razvoj dogodkov je to. Nekatere države, eh, ko so se pogajale o, o sklepu 1313, so ustrajale pri tem, da za operacije sredstvi, ki prihajajo iz Evropskega sklada, eh, da bi evropski prispevek moral biti omejen na 75 odstotkov stroškov za prevoz. Ehm, izven Evropske unije ehm, je transport pomemben, ampak operativni stroški so tam višji. Nekatere države članice so ustrajale pri tem. Ampak eh, ko po orkanu v Mozambiku pa so te države potem priznale, da to mogoče ni najboljša možnost. Mi v komisiji pa smo se vedno zauzemali za to, da bi morali eh, biti bolj radodarni, ko gre za operacije izven EU. Civilna zaščita je namreč precej poceni način eh, ukrepanja. Zato smo eh, se strinjali s tem predlogom eh, o 75 odstotkih. Zdaj pa še eh, ta razvoj dogodkov v svetu. Tega se nismo zavedali takrat, ko smo začeli s pogajanji. Nismo poznali celotne situacije. Sistem Galileo se bo v prihodnosti lahko uporabljal za to, da državljane upozori na nevarnost enkrat se je to že zgodilo. Um, satelitov bomo pošiljali te informacije in potrebujemo nekoga v državi, članici, v vsaki državi, ki bo to koordiniral. Organi civilne zaščite v državah članicah nas morajo zato obvestiti, eh, kje je ta njihova um, središčna točka za upravljanje tega sistema. kolegi, ki so odgovorni za eh, Galileo, bi radi en umestnik na državo članico, ampak to je taka bolj formalistična sprememba, samo zato, da zagotovimo, da bodo te kontaktne točke dejansko vzpostavljene. Zaključil bom zdaj, vem, da sem bil malo površen, na hitro sem vse povedal zaradi eh, časovnih omejitev, ampak rad bi, da ta odbor razume, da je to, da smo se letos eh, vrnili, oziroma smo vrnili v evropski proračun 44 eh, oziroma 45 milijonov evrov, zato ker države članice niso bile dovolj hitre. Države morajo razpisati eh, razpise, se obrniti na svoje ministrstva, ampak to vse dolgo traja in mi jim bomo dali rok v začetku naslednjega leta, tako da vidimo, kakšni so njihovi načrti. Eh, in upam, da bomo tudi dosegli 100 odstotno izvajanje proračuna. Sem precej optimističen, da bomo to dosegli. Eh, letos je bilo leto krajše, zato ker je bila ta zakonodaja sprejeta šele marca. Eh, tega ne smemo sicer imati kot izgovor, ampak mislim, da proračuna ne bi smeli zmanjšati. Lahko namreč s tem proračunom naredimo veliko koristnega letos poleti smo v Evropi in izven Evrope videli, da absolutno potrebujemo ta sredstva in da je treba kapacitete še povečati. Hvala. Much, uh, Najlepša hvala. Dejali ste, da ste nam uh, na kratko predstavili, ampak vseeno mislim, da smo na tak način dobili dober pregled nad tem, o čemer sedaj govorimo. Civilna zaščita je gotovo eno izmed vprašanj, o katerih ne govorimo prav pogosto, je pa ključnega pomena pri različnih delih Evropske unije in tudi pri delu tega odbora. Hvala lepa za ta pregled, ki je bil strnjen bolj kot površen. Sedaj pa bi dal besedo poročevalcu gospodu Androlakisu, ki lahko poda svoje stališče glede te spremembe sklepa in tudi uh, odziv na potekajoče razprave. Eh, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη αναφέρθηκαν. No, um, Komisija je že veliko povedala v svoji predstavitvi. Sam sem sodeloval pri pogajanjih kot poročevalec oziroma poročevalec v senci in pogajanja s svetom so bila težavna, ampak kljub vsemu smo nekaj dosegli. Evropska unija bo imela vse potrebne instrumente za to, da se sooči z naravnimi katastrofami, ki jih je vse več. Um, s tem se bomo pa lahko soočali tudi um, z drugimi težavami. In ustvarili smo Rescue um, na podlagi evropskih eh, sredstev Mm, delež eh, sofinanciranja Evropske unije je zelo pomemben tukaj. Um, z 80 na 90 odstotkov smo to povečali, lahko bi pa prišli v določenih primerjih pri nujnih dogodkih in nujnih katastrofah tudi do 100 odstotkov. Eh, tukaj pa ne gre samo za nacionalno vprašanje. Če presodimo, da ima neka država članica težave, potem vedno lahko ukrepamo. Na ta način smo zagotovili novo stopno zaščite na evropski ravni in to pomeni, da nobena država ne bo ostala brez pomoči. Prvič bomo tudi eh, dali možnost državam članicam, da bolje izkoristijo evropska sredstva, eh, namreč za obnovo sredstev na nacionalni ravni. Imamo tudi prostovoljni sklad, sklad prostovoljnih eh, sredstev nismo v Evropski komisiji dali um, oziroma zagotovili kompetenc glede preventive in pa nadzora, tako kot bi si želeli. Kljub temu smo uh, dosegli določeno stopno varnosti in jamstev, mehanizem bo sprožen. Če bo kakšna država članica uh, prosila za pomoč, komisija bo potem pregledala te ukrepe. In če bo potrebno, bo lahko tudi podala priporočila eh, za daljši rok. Torej, eh, ta nov okvir velja od marca. Videli smo že prve pozitivne rezultate. Šest držav sodeluje pri RescEU. Eh, to je ta skupni nabor sredstev. In okrepili smo kapacitete. Med poletjem smo v moji državi Grčiji eh, že ukrepali. Grčija je eh, prosila za pomoč v primeru požarov, eh, ki so izbruhnili tam avgusta. Dobili smo denar za opremo, za boj proti tej naravni katastrofi, pa ni šlo samo za to, ampak smo dobili tudi zdravstveno pomoč, opremo in tako naprej komisija je v svoji predstavitvi rekla, da je cilj tudi ta, da bi ta instrument solidarnosti imel na voljo vsa potrebna sredstva, da bo lahko um, dobro uh, funkcioniral. 1,4 milijarde evrov um, do leta 27. To se nam zdi primerno. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo na pogajanjih v prihodnje. Uh, To je naložba v prihodnost. Na ta način se bo Evropska unija lahko soočila z podnebnimi spremembami, ki so vse hujše. Zaščitili bomo evropske državljane. In mislim, da je to um, dobra priložnost, da popravimo določene točke, ki so v preteklosti povzročale težave. Um, kar se tiče pristopa sveta, pa lahko povem naslednje. Napovedi so dobre, eh, kar se tiče eh, sredstev, ki so na voljo na tej prostovoljni podlagi, eh, tudi za območje izven Evropske unije. Sposobni moramo biti ukrepati znotraj EU, pa tudi zunaj nje. In pomembno je, da imajo zdaj države članice možnost, da uporabljajo tudi satelitski sistem Galileo torej da pošiljajo državljanom nujna sporočila. Um, ta sporočila bodo dobili državljani, ki se nahajajo na ogroženih območjih. Ampak eh, ne smemo se ustaviti tukaj. Morali bi pritisniti na vse države članice, da bodo uporabljale ta sistem. Eh, to pravim zato, ker je v Grči prišlo do negativnega primera. Eh, po dolgih letih različnih eh, pogajanj in um, vzpostavljanja tega sistema. Eh, ta sistem še vedno ni aktiven. Ljudi še vedno ne moremo obveščati na ta način in to bi morali popraviti. Sam bom to gotovo sprožil po zaslugi sodelovanja s kolegi iz različnih skupin. Mislim, da bomo lahko pripravili dobro besedilo, ki bo zagotovilo, da bo ta mehanizem civilne zaščite eh, učinkovit eh, in naredili bomo vse, kar je v naši moči za to, da ne glede na to, kje se državljani nahajajo, da jih zaščitimo v primerih nesreč. Hvala. Um. Hvala lepa. Nuno Melo ni prisoten. Ne vem, ali želi kdo besedo iz ELS. Sedaj dobi besedo gospod Stefanute iz skupine Rinju. Izvolite. Hi, um... Najlepša hvala. V imenu Renew bom eh, jaz poročala tu senci pri tem doseju in rad bi čestital poročevalcu. Nisem pa prepričan, kako poteka časovnica pri tem doseju. Uh, Kdaj moramo sprejeti sklep? Kaj je rok? Kar se tiče RSKU in eh, mehanizem za civilno zaščito unije, tukaj potrebujemo razširjeno razpravo glede konteksta večletnega finančnega okvirja. V tem trenutku je tukaj namenjenih izjemno malo sredstev za to področje. Krize se zaostrujejo, ponavljajo se in vedno znova iščemo sredstva za helikopterje, za prostovoljce, ki jih bomo napotili v neko križno žarišče in tako naprej. Vedno znova odlagamo odločitve tukaj, potem pa pride nova kriza in ponovno iščemo vse posod okrog, kje bi imeli še ljudi in eh, opremo, ki bi lahko tja napotili. Torej, ta mehanizem potrebuje dobro finančno podlogo. Najlepša hvala. Kar se tiče eh, časovnice, bom eh, takoj podal vse datume, na koncu pa bo dobil besedo tudi poročevalec. 10. decembra ob 11. je rok za vložitev predlogov sprememb. Oziroma, se opravičujem, to je bilo popolnoma narobe. Gledal sem na napačni listek, listek za prejšnjo točko na dnevnem redu. 10. december je uh, datum, ko bo, ko bo pripravljeno osnutek poročila. 28. januarja 2020 pa je rok za vložitev predlogov sprememb. Gospa Avken, izvolite. A, ni je, v dvorani je v redu. Potem pa Silvija Sardone, izvolite. Grazie. Dunque, il eh, sistema di protezione. Najlepša hvala. Mehanizem civilne zaščite za Evropo je uh, mehanizem, ki naj bi spodbujal solidarnost med državami članicami. Ampak tukaj imamo nekaj pomislekov. Kar se tiče povečanja finančnih sredstev Evropske unije, bi rada bolje razumela situacijo. Torej, Davkoplačevalci dajo denar Evropski uniji za to, da ta kupi helikopterje in usposablja ljudi. In eh, potem bi ta sklad lahko uporabili tudi za sofinanciranje projektov na nacionalni ravni, sem pravilno razumela. Ne vem, ali je to dobra kupčija za mojo državo članico. Po vsej verjetnosti bomo namreč plačali veliko več, kot če bi te, to opremo neposredno nabavili. Pristojnost na področju civilne zaščite mora ostajati v rokah držav članic, po mojem mnenju. Morda pa mi lahko pojasnite, kako stvari stojijo tukaj. Torej, če pride v Italiji do neke težave, ali naj potem. Uh, prosim Evropsko unijo, da mi da sredstva, da se reši to težavo. In kaj se zgodi, če pride do težav v dveh različnih državah članicah, katera je potem prioritetna, kdo pa odloča o tem? Mislim, da bi v Italiji morali čakati na to, da v tistem istem trenutku ni podnebne krize še v, še v Franciji in Nemčiji, namreč ti dve državi bi gotovo imeli prioriteto. Kako bo to torej delovalo, kar se tiče nacionalnih pristojnosti in lastnega odločanja? Sebeni, a... Hvala lepa. Aleksandr Fondra tudi ni tukaj za IKR. E V redu, potem pa nadaljujemo, gospa Konečna za GUE. Ste tukaj? Ja, tukaj sem, ampak nimamo komentarja. Želi še kdo spregovoriti? Jaz. Yes. Izvolite. Grazie, presidente. E... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam v svoji regiji sodelujem v sistemu civilne zaščite, zato vem, o čem govorimo. Prav zato bi rad podal komentar. Civilna zaščita v Italiji je bila vzpostavljena leta 67, potem, ko je prišlo do velikega eh, potresa v eh, Julijski krajini na severu Italije. Takrat smo vzpostavili gibanje, ki je nastalo spontano, potem ko so se naši državljani samo organizirali. Iz tega je potem nastal nacionalni sistem civilne zaščite. In na mednarodni ravni so priznali, da je to odličen sistem. Mi ne čakamo na to, da nas nekdo zaščiti. Če imamo v Italiji potres ali kakšno drugo katastrofo, potem takoj ukrepamo. Pred nekaj tedni smo poslali tudi, eh, oziroma prejšnji teden smo poslali tudi svoje ljudi pomagati v Albanijo, predtem v Grčijo. Mi se torej takoj odzovemo. Navezal bi se na to, kar je dejal gospod Sardoni. Deloma se lahko strinjamo s tem, da bi imeli nadnacionalno koordinacijo ukrepov. Zakaj pa ne? Ampak eh, trenutno imamo operativno svobodo, ki je izjemno pomembna za nas in temu se ne želimo odpovedati. Želimo ohraniti to možnost, da ukrepamo nemudoma, ko pride do neke katastrofe. In Prav tukaj imam največ polis pomislekov, da se bo odpravilo nacionalno avtonomijo za ukrepanje, zato ker bo prišlo do sprejemanja odločitev na nadnacionalni ravni. S tem se ne strinjam. Pa še za konec. Nacionalna civilna zaščita je pri nas 80-odstotno sestavljena iz prostovoljcev. To so ljudje, ki niso plačani za svoje delo in celo svoj dopust uporabljajo za to, da pomagajo drugim. Kako si torej predstavljate takšno nadnacionalno civilno zaščito, ki bi delovala v enakem duhu? mi moramo razumeti, kako bo to delovalo in kako se bomo odzevali na katastrofe. Hvala lepa. Gospod Andrulakis, želite kaj dodati za konec? Hvala lepa. Da, nekaj pripomp imam. Na plenarnem zasedanju marca bomo glasovali in potem bomo lahko začeli s pogajanji. Toliko o tem časovnem razporedu. Seveda pa ne bomo nadomeščali nacionalnih virov civilne zaščite, ki že obstaja, niti ne mehanizmov, ki so na voljo po državah članicah. Spomnimo se, zakaj imamo ta resk EU. 2017 je Portugalska zaprosila za pomoč države članice, druge države članice. In nihče ni pomagal kar nekaj sto mrtvih je bilo med groznimi požari. Gospod Juncker je takrat dejal, da mora sedaj poslati sožalje, namesto da bi prej poslal reševalna sredstva. Storiti moramo več v duhu solidarnosti. Gre torej čisto za človeške potrebe, ta pomoč na ravni EU, pa tudi na zvon. Zato smo torej vzpostavili to, te skupne vire 1,4 milijarde evrov, zato da imamo možnost, ko je potrebno pomagati. Ne glede na to, katera država članica zahteva pomoč, da ji pomagamo. To je torej cilj RESQ-EU. In to je tudi cilj tega poročila. Evropskega parlamenta. Katere so težave? Kar nekaj težav smo že razrešili, mi, ki se ukvarjamo s tem dosegom. Naprimer, primer stroški. Poznate to, ampak naj to povem še za nove poslance in poslanke. Dejali smo, da bi države članice morale plačati za uporabo reševalnih sredstev, če to uporabijo več kot trikrat zapore. Torej, če se bomo ustrezno pogajali, lahko dosežemo cilje in bodo ti reševalni mehanizmi dejansko instrumenti solidarnosti za vse narode Evropske unije. Poleg tega bomo imeli tudi orodje, ki nas bo združevalo in to bo za vse. Hvala lepa. Komisija dobi priložnost, da odgovori. Razprava je zaključena. Gospod eh, Uhner, lahko odgovorite. Hvala lepa. Ja, bom izkoristil to priložnost, da omenim še nekaj, kar sem prej pozabil. Vse vas eh, osebno in tudi kot eh, skupino vabim, da pridete v naš center za odzivanje na nujne situacije, to je čez cesto na Rue de la Loa in tam lahko pravimo potem bolj podrobno razpravo. Nekaj bi rad dodal. Gre za deljeno pristojnost. Oziroma, se upravičujem, to niti ni deljena pristojnost, ampak podporna pristojnost. Ne gre za to, da bi imeli tukaj neko nadnacionalno strukturo. Podaril bi tudi nekaj glede uh, tega, kar so povedali kolegi iz Italije. Italija, Španija, Francija imajo odličen sistem civilne zaščite, to je vsekakor res. Obstajajo pa dro, določene priložnosti, ko te države druga drugo prosijo za vzajemno pomoč, ker same pač ne morejo eh, se odzvati na neko katastrofo. In to se zgodi pogosteje, kot to samo vsakih pet let edina država, ki nikoli ni prosila za pomoč eh, pri gozdnih požarih, je Hrvaška. Oni imajo tako eh, obsežno floto in opremo, da pač lahko zadovoljijo svoje potrebe. V Italiji ali Franciji bi morali eh, naprimer kupiti še približno 65 letal, če bi želeli zadostiti svojim potrebam. Želimo pa zagotoviti neko rezervo za vse evropske države, rezervo opreme, ki ni v lasti Evropske unije, ampak v lasti držav članic in je na voljo vsem državam članicam, ko to potrebujejo. Ko Švedska potrebuje pomoč pri gozdnih požarih, je ponavadi tako, da je tveganje za gozdne požare v Evropi. Italiji, naprimer na jugu, zelo nizko in zato lahko pošljajo svoje letala na Švedsko. Gre za določene ekstremne situacije, ko bi imeli povsod visoko tveganje in v teh primerjih bi imeli približno 10 do 16 letal, ki bi dopolnjevala nacionalne zmogljivosti. Torej, ne gre za to, da bi ustvarjali zmogljivosti na ravni držav članic z evropskim denarjem, gre za dodatne zmogljivosti. To je en primer. Potem pa še drugi scenarij, torej primer, ko neka država članica nima nobenih zmogljivosti. V Evropi nimamo nobenih, eh, nobene civilne zaščite, ki bi imela veliko eh, bolnišnico na terenu. Italija jo želi kupiti, in mi bi jih radi podprli. Namreč, če bi prišlo do velike katastrofe, bomo takšno bolnišnico potrebovali. Nihče v Evropi ni kupil letala, s katerimi bi lahko evakuirali ljudi z izjemno nalezljivimi boleznimi. Zakaj? Zato, ker je verjetnost, da bomo morali evakuirati ljudi, ki imajo ebolo in podobne bolezni, zelo nizka. Ampak, če pride do tega, lahko pride do velike katastrofe, v primeru, da nimamo skupnih zmogljivosti. Smiselno bi bilo torej, da se z evropskim proračunom kupi takšno opremo, seveda pa ostane potem letalo v lasti držav članic. Vprašanje je, kaj lahko mi kot Evropa storimo, zato da bomo pomagali državam članicam, da bo njihov sistem ostal učinkovit in bolj ugoden. Nima namreč smisla, da bi vsi kupovali svojo opremo, ki je morda ne bodo potrebovali, dokler ne bo res nujnega eh, primera. Če združimo moči in skupaj kupimo to opremo, bomo lahko rešili veliko življenj in eh, privačevali tudi nekaj sredstev. Hvala lepa. Najlepša hvala. Torej, če še enkrat povzamem, kaj so datumi. Osnutek poročila bo na voljo 10. decembra in potem imajo kolegi vlogo za razpravo o tej vsebini. 20. in 21. januarja bo potekala razprava v odboru Envi. Rok za vložitev predlogov sprememb pa bo 28. januar ob 11. V odboru Envi bomo glasovali 5. marca, 30. marca pa bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Imate še vprašanje za pojasnilo, kolega? Grazie, presidente. Un brevissimo, un brevissimo. Najlepša hvala, predsedujoči. Čisto kratko pojasnilo za kolega iz komisije. Kar se tiče teh misij, opisanih v dokumentu, mislim, da je bilo že veliko povedanega. V letu 2018 je dala Italija dve letali na voljo eh, portugalski, posodili smo jih torej. In avgusta imamo v Italiji seveda veliko tveganje za gozdne požare, tako kot v drugih sredozemskih državah. To sem želel izpostaviti, zdi se mi namreč pomembno. Določene države članice so izjemno zavezane za pomoč v tem okviru. Okay. Ja. Yeah. Yeah, yeah, second, Samo trenutek. Razprava je zaključena, vsi smo imeli priložnost podati svoj komentar poročevalec želi zadnjo besedo, v redu, če bo to pomagalo razumevanju, potem prav, ampak eh, imeli bomo nadaljne priložnosti za razpravo o tej točki. To naj bo jasno. Izvolite, poročevalec. Omenjal sem katastrofo leta 2017, ko je umrlo 100 ljudi, nisem govoril nič o letu 2018, samo toliko. Hvala lepa, Jaris, hvala za to pojasnilo, ki je zelo koristilo. Preden nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, bi rad pozdravil goste v našem odboru. Imamo skupino obiskovalcev iz eh, lokalnih eh, oblasti in tistih, ki bi to želeli postati, iz Romunije. Dobrodošli v našem odboru. Upam, da boste videli, kako dobro sodelujemo v Evropskem parlamentu odnos med regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter Evropskim parlamentom je za nas zelo pomemben, zato vas lepo pozdravljamo v našem odboru. Zaploskajmo našim gostom. Item... Sedaj pa nadaljujemo s točko 31. Gre za izmenjavo mnen s komisijo o delovnem dokumentu glede oceni, ocene zakonodaje Unije na področju krvi, tkiv in celic. Tukaj imamo za začetek predstavitev komisije in eh, vabim namestnika generalnega direktorja GD Santi, gospod eh, Martin Sašel, bo predstavil to točko. Če zapuščate dvorano, prosim, da to storite hitro in tiho. Hvala lepa. Thank you for giving me the floor. Um, Hvala lepa za besedo. Preden eh, podam več informacij o sami oceni in zakonodaji, ki tukaj velja, naj za trenutek spomnim različne terapije, za katere ta zakonodaja velja. Zakonodaja pokriva varnost in kakovost 25 milijonov enot transfuzije na leto. Gre za rdeče krvničke, pa tudi eh, plazmo in druge dele krvi. Ista zakonodaja namreč pokriva tudi 8 milijonov litrov plazme na leto, ki je pomembno izhodišče in dober material za proizvodnjo različnih zdravil. Vsem so vključene tri različne terapije. Najprej eh, matične celice, ki jih lahko pridobimo iz, eh, iz možga ali iz popkovine. S temi celici lahko potem eh, pripravimo določena zdravila za rakava obolenja. Potem pomagamo tudi ljudem, ki imajo probleme pri plodnosti, zagotavljamo pomoč za 800 tisoč eh, zdravljen na leto. Poleg tega pa gre tukaj tudi za različne, um, različna druga tkiva, kosti, kožo, zaklopke in um, dele očesa. Gre za izhodične materijale za različne, za različne zdravila, ki se potem razvijajo. Pa še nekaj zgodovine. Države članice so Evropski uniji dale mandat po velikih krizah v zdravstvu v 80. in 90. letih. Mnogi se gotovo spomnite prenosa virusa HIV in hepatitisa preko transfuzije in eh, preko določenih derivatov plazme, ki so bili v zdravstvenih izdelkih. Spomnimo se tudi skandala glede Krojcfeldjakovove bolezni. Potem so se države članice odločile, da se tukaj pripravi zakonodaja in višji standardi varnosti ter kakovosti na tem področju. To je zapisano v členu 168 PDEU. Oba okvira za zakonodajo v Evropski uniji, kar se tiče krvi in tudi kar se tiče tkiv in celic, vključujeta visoke kakovostne standarde, etične vprašanja pa se rešujejo na državni ravni, namreč to je nacionalna pristojnost, mi pokrivamo samo varnost in kakovost. Ti standardi veljajo za različne korake. Tkiva se odzamejo nekemu um, donatorju in potem imamo tukaj najprej donacijo, testiranje, zbiranje, procesiranje, hrambo in na koncu uporabo pri prejemniku teh tkiv. Sedaj imamo standarde tako za kri, kot tudi za tkiva. Nekateri izmed vas morda, ste morda tudi sami krvodajalci in poznate postopek, kato, kako to poteka, pomembni pa so tudi nadaljni koraki v postopku. Sedaj pa, če se posvetim sami oceniti zakonodaje. Poskušali smo odgovoriti na vprašanje, ali ti dve direktivi, ki sta sedaj stari že 15 let, še vedno služita svojemu namenu. Ali torej pomagata pri zagotavljanju kakovosti in varnosti teh pomembnih terapij. Vprašali smo se tudi, ali sta ti dve direktivi še vedno pripravljeni na prihodnost, glede na to, kako hitro tehnologija napreduje. Prav zato smo dve leti zbirali dokaze o tem, Imeli smo javno posvetovanje, kjer smo dobili več kot 200 odzivov in eh, vsi deležniki so nam podali povratne informacije. Imeli smo dobre razprave z združenji bolnikov in eh, eh, donatorjev, pa tudi z industrijo. Pogovorili smo se z zadevnimi agencijami Evropske unije, to je Agencija za zdravila in Center za preprečevanje bolezni. Pregledali smo prejšnje študije in poročila Evropske komisije, poleg tega smo tudi zahtevali zunanjo študijo, v kateri je bil pripravljen pregled literature, opravljeni so bili intervjuji in ankete. Vsi deležniki so potem imeli tudi skupni dogodek, kjer so se posvetovali in izmenjevali mnenja. Pred dvema tednoma je potekala takšna konferenca, kjer je bil zastopan tudi odbor Envi. Najprej dobra novica. Iz ocene je jasno, da je ta evropski zakonodajni okvir zelo uspešen. Namreč nobenih večjih škandalov ni bilo eh, od takrat, ko ta zakonodaja obstaja, kljub temu, da imamo naprimer virusa kot sta Zika in eh, Zahodni Nil. Le ena od deset tisočih enot. Eh, krvi ima določene negativne sestavne dele in tudi to se prepozna. Na nacionalni ravni gotovo ne bi mogli doseči tako visokih varnostnih standardov. Tudi to je pokazala študija. Kaj pa so negativni aspekti in pomisleki? Gre za vprašanje, ali je zakonodaja pripravljena na prihodnost pet problemov smo odkrili. Prvič, nekatere tehnične določbe so že zastarele in jih bi bilo potrebno spremeniti, glede na to, kako hitro se spreminja sektor. Tukaj obstaja veliko tehnološkega napredka, tvegan, nova tveganja, spreminja se tudi družba. Zakonodaja je zelo podrobna in zato jo je težko hitro spremeniti. Poleg tega ta zakonodaja ne uporablja in ne upošteva novih terapij, kot je naprimer um, uporaba maternega mleka in uh, presaditev fekalij. Vidimo, da je biotehnični sektor v hitrem razvoju in zato je potrebno na nacionalni ravni razvijati nove kapacitete in tudi nove veščine. Prav zato zakonodaja včasih ni dovolj učinkovita. Trenutno obstajajo eh, intervali inšpekcij na dve leti, namesto da bi bili ti po potrebi, po tveganjih. Tretja ugotovitev je, da nekateri državljani niso primerno zaščiteni, namreč potrebujemo več donatorjev, zato ker je več potreb ali pa tudi zato, ker je več komercialnih zahtev. Zato je treba okrepiti zaščito tistih, ki želijo donirati svojo kri ali tkiva. Poleg tega je potrebno tudi spremljati zdravje ljudi, eh, otrok, ki so bili rojeni s pomočjo umetne oploditve. Četrta ugotovitev: inovacij ne uspodbujamo dovolj. Inovativne terapije seveda eh, zahtevajo določene certifikati, kot je naprimer potrdilo o učinkovitosti. In mnoge inovacije premikajo zakonodajne meje Evropske unije. Prav zato bomo potrebovali večjo jasnost na tem področju, ko gre za te mejne primere. Pa še zadnja velika ugotovitev samo omejene določbe imamo glede tega, kako uh, zagotoviti to, da bomo imeli dovolj zalog. Še vedno se zanašamo na druge, kar se tiče naprimer eh, plazme in drugih tkiv. Izboljšati moramo torej naše ukrepe za pripravljenost na tem področju. Na voljo je več podrobnosti v celotni oceni, ki smo jo pripravili na spletni strani, ki je sedaj na zaslonu, lahko najdete to oceno, ampak eh, to je bil povzetek naše ocene. Komisija se je seznanila z temi rezultati in eh, upoštevali smo tudi druge pomisleke, ki smo jih slišali v posvetovanju in eh, upoštevali smo poziv Evropskega parlamenta, ki je bil sprejet v začetku letošnjega leta in ki poziva k večjemu zbiranju plazme. Gre torej za elemente, ki bodo gotovo podlaga za naslednji korak Evropske komisije. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za to zelo obsežno, celovito, poglobljeno poročilo in pregled trenutnega stanja, nevarnosti, s katerimi se soočamo in seveda potrebujemo tudi javno zaupanje v sistem, na katerega se zanaša veliko ljudi želite besedo, ampak preden boste dobili besedo, bi rad šel po političnih skupinah. Niso pa čisto vsi tukaj. Gospod Lange, v imenu ALS, na mestro Petra Liza, Liza, prosim. Da, skušala bom to storiti, ne vem, če mi bo uspelo. Mislim, da je ta pregled, ki smo ga dobili strani komisije, pokazal, težave, v katerih smo. Pravite, da bi najprej naj zakonodaja zagotovila varnost materijala, snovi, vendar pa veliko dognanj, ki so išle iz teh raziskav, so etične, torej nove terapije, nova zdravljanja, dostopnost materijalov, ki so na voljo in to je povezano s z nacionalnimi izbirami, ali ste avtomatično donator ali morate vstopiti v to. Rada bi vedela več od komisije, kaj menijo je pot naprej, glede na to, da bi se običajno osredotočali na varnostna vprašanja, tukaj pa je šlo bolj za etična. Potem pa še eno vprašanje, to pa je povezano s čezmejnim vidikom, kajti to je bil eden od elementov, ki je išel iz raziskave koliko teh tkiv in celic pa se dejansko potem nameni tudi čez meje. Če, razum, če prav razumem, so tukaj največje težave in zato želimo spet to zakonodajo, da bo lažje uporabiti tkiva in celice v drugi državi članici. Ali se to že sedaj optimalno uporablja? In zanima me odstotek, koliko je te čezmejne izmenjave. In potem če se prav spomnim, zakonodaje v primeru Delic X. Mislim, da moramo imeti donatorja, pa še nekaj drugega. In mislim pa, da raziskave kažejo, da v Španiji, naprimer, kot ženska, imate ja, približno 100 evrov pristojbine za to, da ste donatorka jajčec. In to se mi zdi kar veliko, torej gre za jajčece. Kako je to lahko potem prostovoljno in za ston, če pa ni? Ste si ogledali to vprašanje? Hvala lepa. Nikolas Gonzales Sedares. Hvala, predsednik. Hvala. No, komisija je podala svojo predstavitev, imamo tudi direktivo, v kateri so opredeljeni številni elementi, ampak eh, tukaj ne gre samo za biovarnost ali za nove bolezni, ehm, ki se širijo po naši celini. Eh, čeprav jih prej ni bilo, to se širi tudi zaradi migracij in tako naprej. Eh, moramo imeti eh, dober nadzor nad tkivi iz tega razloga. No, to, kar mene skrbi, pa je naslednje. Pred kratkim sem izvedel novico, da se donatorke materin, maternega mleka uporablja za to, da se to mleko zbere, potem se ga posuši in to se uporablja kot uh, uh, prezgodaj rojene. Oziroma se uporablja za prezgodaj rojene otroke kot nadomestek običajnega mleka. Kako vi gledate na to? Bom še enkrat razložil. Imamo eh, neke neprofitne organizacije, ki zbirajo to mleko mleko potem posušijo in ker ga na običajnem trgu mleka ne morejo prodati, eh, te organizacije potem skušajo eh, to mleko prodati bolnišnicam za novorojenčke, ki jih matere ne morejo dojiti. Zanima me, ali. Eh, se to tudi obravnava ali obravnavate to in ali boste vključili to vprašanje v novo direktivo? Mm, prej ste nekaj govorili o jajčicih, res je eh, to, kar je bilo rečeno v Španiji, ampak tudi druge države plačujejo za to vrstne donacije na kakšen način bi lahko to področje uredili, kako bi lahko komisija in parlament k temu prispevala. Hvala. Um, Hvala lepa. Gospa Trije Lenoir, Renew. Hvala lepa, predsedujoči. Ker nas ni ravno veliko, si bom dovolila, da bom tudi sama spregovorila kar nekaj vprašanj. Gospod generalni direktor, pomočnik generalnega direktorja. Čestitam vam za jasnost vaših vodnih besed in to predstavitev. To nam je podalo veliko informacij. Kar se tiče plazme, veliko bolnikov potrebuje infuzije monoglobulina, torej tudi plazme. Tukaj gre za unetne bolezni in tako dalje. Dejali ste, da gre tukaj tudi za težave javnega zdravja. Dejali ste tudi, da je razvoj zakonodaje pokazal, da, Evropska, da je Evropska unija odvisna od uvoza veliko snovi, večinoma iz ZDA. In ta odvisnost lahko ustvari tveganje za ponudbo in za to, da imamo zadosti rezerv. Prav tako ste govorili o načinu, kako se zahvalimo donatorjem v Franciji. Gre za prostovoljne donacije, brezplačne. Potem tudi zaščitimo donatorje, seveda, in preverjamo kakovost. Razumem, da imajo druge države članice drugačen model, ampak katere ukrepe predvidevate, da bi Evropska unija lahko povečala zbir plazme in bi bili bolj neodvisni od ZDA, seveda spoštovati pa moramo vse sisteme, kajti to je potrebno. Potem spomnili ste, da je kontinuiteta ponudbe tudi ogrožena zaradi podnebnih sprememb. Prihajajo komarji v EU in ti povzročajo zikojenči konkungvo. zbiranje, pa je tudi mopeno bilo v mojem kraju, ker smo morali potem testirati tudi še nekatere druge bolezni, kot je bolezen zahodnega nila in tako dalje. Sočamo se torej z različnimi tveganji, kako bi lahko zagotovili, da bomo imeli ponudbo tudi v časih kakšne zdravstvene krize. In potem družina enega bolnika me je danes dopoledne spraševala po razdelitvi tkiv donatorjev, naprimer tudi za bolnike leukemije. Imate podatke in ali prihaja do velikih razkorakov med donacijami po državah in kako bi lahko, če prihaja do tega, spobodili države članice, da bi. sedaj bolj pospešeno zbirale nacije in da bi se to dogajalo po celotni Evropski uniji. I'm sorry, I'm struggling with my microphone. Merci. Hvala lepa. Drugih koordinatorjev ne vidim. Je gospod Vondra tukaj? Gospa Modi? Gospa Modi? Ne, potem pa prispevki iz dvorane. Gospod uh, Stefanovska, prosim. Like really... Hvala lepa. Naj se vam zahvalim za dobrodošlico prihodnim lokalnim svetnikom, ki so tukaj v dvorani. Veseli me, da so tukaj pri tej pomembni razpravi, sedaj pa bom govoril romunsko. Hvala lepa. Torej, pred nekaj tedni smo imeli predstavitev gospe Stavele Kitis, komisarke za zdravstvo. Takrat smo govorili o precej težavah v zdravstvenih sistemih zaradi precej omejenih pristojnostih Evropske unije na tem področju. Istočasno pa evropski državljan tega ne razume. Pričakovanja so visoka v Romuniji, države, z katere prihajam, so zdravstvene težave, Eh, najhujših težav za naše državljane. In potem tudi ne razume te subtilne razlike med pristojnostmi in pooblastili. Zato bi rad dodal to, kar je dejala kolegica Vernik Ternor-Lenoir, da prihaja do nujnih razmerov EU in to moramo podpreti. Imamo mehanizem, seveda gre za civilno zaščito, ki omogoča pomoč državam. Tudi moja država je pred dvema letoma zaradi akutnih primerov imuno globolina zahtevala pomoč. Pred približno mesecem dni pa smo imeli tudi žalosten dogodek, tretjo obletnico požara v disku ki je prinesel veliko žrtev. Če bi takrat imeli več tkiv in krvi, bi mm, bilo veliko lažje. Vsekakor pa bom zelo pozorno spremljal, kaj se dogaja na tem področju in kaj bo v tem evropskem mehanizmu za civilno zaščito, še pa posebej v tem zdravstvenem delu. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne vem, ali želi še kdo spregovoriti, kar se tiče članov in članic našega odbora, ne, potem pa prosim, če odgovorite na te pripombe in vprašanja. Um, Hvala za vprašanja. Res je, kar nekaj vprašanj ima tako varnostno kot kakovostno razsežnost, pa tudi etično, kot sem dejal v svoji predstavitvi, se tukaj to nanaša na varnost in kakovost. To pomeni, da se želimo celovito lotiti teh vprašanj. Če pa želimo se celovito lotiti teh vprašanj, potrebujemo kombinacijo ukrepov. Ukrepov na evropski ravni, pa tudi podporni ukrepi na nacionalni ravni. In to je nekaj, o čemer bo razmislila komisija. Zastavljeno je bilo vprašanje o čezmejnem vidiku. Da, to je bil eden od vzrokov za zakonodajo. To je vedno bolj pomemben vidik in kar nekaj odgovorov na to imamo. Zato imamo skupna pravila, da zagotovimo, da vsaj znotraj Evropske unije veljajo enaki standardi za kakovost in varnost. To pa potem vodi do druge točke, ki je bila tudi predmet evalvacije, ali imajo države članice dovolj zmogljivosti, da lahko dejansko izvajo ta skupna pravila. In jasno je, da obstajajo precejšnje razlike v zmogljivosti in to je področje, kjer potrebujemo še več dela. Prav tako naj spomnim, da sodelujemo zelo tesno s Svetom Evrope. Svet Evrope je opravil veliko dela, pri tem tudi pri drugih vprašanjih, kot je etična razsežnost, pa tudi Svet Evrope izvaja svoje vlastne študije, naprimer v odzivu na odgovor poslanca o statističnih podatkih. Svet Evrope je tukaj zelo angažiran, kajti tu se stvari hitro spreminjajo, se pa gotovo zavedamo, da je obseg čezmejnih premikov celic, tkiv in bolnikov nekaj, kar se povečuje. Kar se tiče prostovoljnih, neplačanih donacij plazme, tkiv in celic. To je zelo pomembno. Načelo tega je umeščeno kot odločno priporočilo našem pravnem okviru in vse države članice poročajo, da so začeli izvajati to načelo. Čeprav je izvajanje raznoliko zaradi lokalnih realnosti, kot je poslanec dejal, imamo različne nacionalne pristope, ki so razumljivi, kajti razlike so eh, raznolike po državah. In tudi države imajo včasih posebne zahteve. Ocena kiv in celic pa je naslovila tudi potrebo po zaščiti donatorjev, osebnih podatkov donatorjev. Neodvisno od modelov, ki se uporabljajo v državah članicah, to je šlo iz tega za vse modele, je torej bila jasna zahteva po okrepitvi zaščite donatorjev na področju, kjer moramo izboljšati donacije in zbiranje in povečati samo zadostnost, pa je zelo pomembno, da je taka zaščita donatorjev na voljo in izvajana. To je torej neka deča nit, ki vreza vse države članice, neodvisno od specifičnega pristopa, ki so ga izbrali. Kar se tiče specifičnega vprašanja mleka za dojenje pa to ni nekaj, kar je predmet trenutne zakonodaje in to je področje, ki, ki si ga bomo morali ogledati, zato da bomo zagotovili, da bo zakonodaja posodobljena, da bo na ravni trenutnih dognanj, pa tudi fekalni transplanti, naprimer, tudi to bomo morali uvrstiti. Potem pa povišana. Povišano popraševanje po plazmi. Plazma je zelo pomembna, to je bistven medicinski proizvod, prav tako pa je to tudi že, če lahko rečemo temu, surovina za začetek zdravljena za različne type bolezni. V Evropi smo odvisni od plazme, približno polovico voza prihaja iz ZDA, tako da smo zelo, zelo oddaljeni od samozadostnosti. In to neodvisno od sistemov držav članic. Nobena država članica ni dosegla samo zadostnosti na tem področju. Kaj lahko storimo glede tega? Najprej okrepitev zaščite donatorjev, stimulirati moramo donacije, krvi in predvsem plazme. Mislim, da se državljani ne zavedajo, da se lahko donira tudi plazmo, kri že, ne pa plazma. Prav tako imamo predvsej tehnološkega razvoja na tem področju, kako lahko očekujete uporabljamo plazmo. Lahko torej iz plazma potegnemo določene sestavine, da lahko potem več prejemnikov pridobi te individualne sestavine plazme, tako da lahko bolj raznoliko uporabljamo plazmo, ki jo zberemo. Velika grožnja je novih bolezni, novih patogenov, ki so povezani s podnebnimi spremembami, pa tudi z drugimi faktorji še prav posebno nalezljive bolezni, ki prenašajo, naprimer, žuželke. Vse so povezane s krvjo in zato moramo ciljati k samozadostnosti. ZDA, zaradi geografskih razmer, so morda še bolj spostavljeni določene bolezni, kot je Zika, kot Evropa. Tako da obstaja grožnja tudi našega trenutnega vira plazme. Tako da je to še en cilj, da zagotovimo višjo stopno samozadostnosti. Evropski center za nadzor nad boleznimi je tudi povečal nadzorne dejavnosti, zato da pozorno spremljamo razvoj dogodkov in da lahko delujemo preventivno. Prav tako pa imamo znanstveno-tehnološka ravnanja, kako zagotoviti varnost plazme s tehnološkimi sredstvi, ko odstranjamo vire in patogene, iz plazme in krvi, ki smo jo pridobili. In potem še zadnje vprašanje, raznolikost podatkov, da precej razkorakuje v tem. To je povezano tudi z zmogljivostmi v državah članicah. To pa pomeni tudi, da morajo države članice biti sposobne dejansko zbirati na zanesljiv način podatke, zato da bodo nadzirali razmera svoji državi zaključki te evalvacije bodo pomagali pri naših ugotovitvah, kako, kako podpreti države članice z različnimi sredstvi. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa bom še sam zastavil vprašanje, če mi dovolite. Pozabil sem to omeniti, ko sem zaključeval pripombe svojih kolegov. Ena od stvari, o kateri govorimo tukaj, je, ali bi naj pripravili poročilo na lasno pobudo, no, glede na to, za to vprašanje. In če bodo zakonodajni predlogi komisije, bo to seveda tudi vplivalo na to, kaj bomo storili kot naslednji korak. Imate tudi že kak potencijalni časovni okvir za spremenje te zakonodaje ali nam boste to sporočili kasneje in kateri bodo verjetni naslednji koraki Evropske komisije, čeprav vem, da je. Evropska komisija, nova Evropska komisija, šele začela z delom. Da, tri dni smo sedaj. Že. Tako kot na položaju. Tako da še ne moram povedati vsega. 5 dobivamo še informacije, to potem vplivalo na naše odločitve. Bo pa to potem seveda vplivalo tudi na prednostne naloge, kot je vprašanje dobave ključnih zdravil. To je v opisu nalog komisarja Kirja Kidesa in tudi plazma, kivo, celice. Vse to so te surovine za napredna zdravljena in napredna zdravila. To bo tudi vključeno v to. Prvi korak pa bo, da zagotovimo, da imamo varno zdravljeno oskrbo, tako kar se reče kakovosti, količine, pa tudi varnosti. To ni pomembno samo po sebi, samo samo po sebi, ampak tudi za nadaljevanje drugih zdravljenj in terapij. In če nimamo trdne podlage, potem je lahko ogroženo vse ostale. Vse ostalo. Komisija se bo tega lotila zelo resno in sedaj imamo dobre elemente, na katerih lahko temeljijo priporočila in potem potencijalno odločitev na politični ravni. To nas opogumlja. Bomo počakali, kakšne bodo politične odločitve. Hvala lepa za to, da ste bili z nami. Naj vam povem še tole. Na danih točk ni. Imamo samo še točko razno. Želi kdo kaj povedati na to temo? Ne. Potem pa naj povem, da bo naslednji sestanek odbora 16. decembra. Verjetno pa bomo imeli izredni sestanek v Strasburgu 16. decembra, potem pa morda še 22. tega še ne vemo. Bomo videli. Začeli smo z delom 9.30 do povdne. Hvala lepa tistim, ki ste ostali do konca. Hvala lepa obiskovalcem. Upam, da ste uživali in da ste se kaj naučili iz tega, kar ste videli. Hvala lepa sekretarjatu in tolmačem za njihovo delo. Končujemo pa malo prej, kot je bilo predvideno in to je vedno lepo. Hvala lepa.